Friends, we'll start the meeting. Uh, it's ten past nine. Kolegi in kolegice, začeli bomo s sestankom. Ura je deset minut čez devet. Upala sem, da bo dvorana polna, ampak tisti, ki ste tukaj, boste brez dvoma zastavljali eh, zelo inteligentna in zahtevna vprašanja podpredsedniku komisije, potem, ko nam bo eh, gospod podpredsednik podal uvod. Kot veste, je to del eh, strukturiranega dialoga. Podpredsednik Dombrovskis in komisarka Tyson sta nas eh, že obiskala v prvi polovici meseca maja. Sedaj pa v naši sredi pozdravljamo podpredsednika Jurkija Katajnena. Toliko z moje strani, beseda je sedaj vaša. Izvolite. Mremče. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, hvala za ponovno povabilo na to sejo odbora. Želim slišati tudi vaše stališče, ne zgolj vprašanja, ampak tudi vaše odgovore v zvezi z različnimi temami in prednostnimi nalogami. Najprej bi se rad dotaknil procesa bile knjige ko sem na obisku v državah članicah, deležnikom, pa tudi vladam ponavadi povem, da je pomembno razumeti, kaj se bo zgodilo potem, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. To ne pomeni, da bomo nadaljevali z delom, kot da se ne bi nič eh, zgodilo. Ne, mislim, da je na nas, da eh, oblikujemo novo Evropsko unijo 27 držav članic, ki bo drugačna. Čez nekaj mesecev, jeseni, se bomo znašli sredi procesa, eh, kjer bomo naredili veliko korakov naprej na veliko različnih področjih. Imamo eh, EMU, socialno razsežnost in obrambo. To so eh, trije sektori, na katerih lahko pričakujemo številne predloge držav članic in političnih skupin. Smo sredi zelo dinamičnega procesa in to nam daje veliko energije, moram reči. Pred letom dni, pred nekaj meseci smo bili sredi eksistencialne krize. Številnih kriz, ne samo ene. In celotna Evropska unija, ljudje, ki delajo za prihodnost eh, Evrope, vsi smo uh, bili v eh, tej fazi obvladovanja krize. Poskušali smo rešiti, kar se je rešiti dalo. Nekateri so menili celo, da je to morda eh, začetek konca. Ampak eh, očitno to ni res. Tudi zunanji izzivi vplivajo na trenutne razmere. Osebno menim, da nas ti zunanji izzivi združujejo ko je svet tako nor, kot eh, trenutno očitno je, morajo na drugi strani biti eh, odgovorni eh, politiki, ki verjamejo v socialno-tržno gospodarstvo, v trgovino, v multilateralizem, v sodelovanje, ki zagovarjajo vrednote, ne zgolj interese, ampak vrednote. vse to mora obstajati neka politična srednja, na katero se lahko zaneseš. Mislim, da eh, je bilo zelo lepo eh, sprejeti številne delegacije in obiskati tudi druge dele sveta, naprimer države v Aziji, eh, države v zalivski regiji, v Južni Ameriki in ljudje, menijo, da eh, morajo sedaj poglobiti eh, sodelovanje z Evropo. Strinjajo se z nami in z našim pristopom k reševanju različnih vprašanj. Morda se včasih ne strinjamo glede vse eh, vsebine, ampak vseeno zastopamo nek enoten pogled na prihodnost, ne glede na našo politično pripadnost. Mislim, da, da sedaj prehajamo iz faze obvladovanja eh, krize oziroma kriz v eh, fazo, ki je predvsej bolj usmerjena v prihodnost. Zato je tako pomembno, da se pogovarjamo v, o prihodnosti Evrope. Kaj pričakujemo od eh, te bodočnosti? državljanom eh, moramo, vedeti, moramo povedati, kaj eh, pričakujemo od Evrope in oni nam morajo povedati, kaj oni pričakujejo od Evrope. Ni nujno, da vedno razlikujejo med različnimi institucijami in tako naprej, ampak eh, vlade, nacionalne parlamente in državljane moramo spodbuditi k temu, da povedo, kaj pričakujejo od prihodnosti Evrope. A pričakujejo več varnosti, več socialne pravičnosti morda in tako naprej. Kot veste, smo objavili belo knjigo in pa tudi več eh, dokumentov za razmislek. Izpostavil bi dokument o krepitvi globalizacije, ki odzira pristop komisije k reševanju vprašanja globalizacije. Pripravili smo tudi dokument o eh, socialni razrežnosti. Globalizacija in tehnološke spremembe spreminjajo naša življenja in to izjemno hitro. Nekateri, ne zgolj v Evropi, se zapirajo sami vase, skrivajo za nacionalnimi eh, mejami, ampak jasno je, da tega eh, procesa ne moremo ustaviti, ne moremo eh, obrniti. Evropa mora podpirati globalizacijo v skladu z našimi interesi. Okrepiti moramo globalizacijo, odpirati moramo trge in zagotavljati tehnološki napredek, tako da bomo lahko dosegli naše cilje, da bomo lahko zaščitili pravice, eh, da bomo lahko eh, izboljšali ljudsko blaginjo. Naši državljani so zaradi teh vprašanj eh, zaskrbljeni in ravno zato je pomembno, da o globalizaciji razpravljamo in poskušamo najti način, da izkoristimo tudi z ekonomskega vidika priložnosti. Evropsko gospodarstvo, evropska podjetja morajo izkoristiti globalizacijo. Ljudje lahko eh, potujejo, se učijo, izobražujejo in živijo v drugih državah. Pogovarjajo se na spletu, izmenjujejo eh, ideje, eh, izkušnje, stališča. Študenti imajo dostop do vodilnih izobraževalnih ustanov tudi na spletu. Države lahko proizvedejo eh, več z manj, specializirajo se lahko eh, in uporabijo eh, ekonomske vzvode za to, da dostopajo do globalnih trgov. Potrošniki po svetu zahtevajo visoko kakovostne proizvode in storitve in na to se je treba osredotočiti. Velika podjetja, pa tudi MSP-ji, eh, imajo tukaj veliko priložnosti. 80 odstotkov eh, tistih, ki izva, izvažajo, eh, so MSP-ji in eh, podpirajo ogromno delovnih mest. Seveda vse to ni avtomatično in eh, vse skupaj ni porazdeljeno po regijah eh, in državah. Popraševanje po eh, dobro usposobljenih delavcev je zmanjšalo število delovnih mest za eh, niže usposobljene delavce. In zato je tako pomembno eh, okrepiti izobraževanje in iskanje novih spletnosti in znanj. Globalizacija ne ustvarja zmagovalcev in poražencev. Odvisno je seveda, kako vpliva na različna področja. In ravno zato je pomembno, da je Evropska unija eh, enotna in da vpliva na usmeritev globalizacije. Imamo eh, to moč, da eh, napišemo pravilnik o globalizaciji, da oblikujemo globalizacijo, naprimer, ko govorimo o trgovini na podlagi pravil. Razlikovanje med manj in bolj naprednimi regijami lahko postane v prihodnosti še večje, razen če bomo ukrepali, če bomo eh, spodbujali k inovacijam, zagotavljali eh, pravično konkurenčnost eh, in sprejemali zakonodajo tam, kjer je potrebna. Naše družbe morajo postati odpornejše. To je z ekonomskega vidika usmerjeno v prihodnost. Naša podjetja morajo izboljšati svojo konkurenčnost, naše gospodarstvo mora biti bolj konkurenčno eh, globalno gledano. Ima pa odpornost tudi eh, notranjo razsežnost, eh, ko gre za naše državljane in družbe. Zato potrebujemo dodatne naložbe eh, v izobraževanje in spretnosti. Vse življensko učenje je bistvenega pomena. Dostop do usposabljanja in izobraževanja visoke kakovosti je zelo velika priložnost za porazdelitev bogatstva v družbi in za zagotavljanje enakih pravic in priložnosti. Če bodo eh, razlike eh, v kakovosti izobraževanja in eh, usposabljanja učiteljev velike, potem ne bomo odporni. Ne moremo pričakovati, da bomo imeli trajnostno, pravično družbo. To bi rad izpostavil, še posebej izobraževanje učiteljev in s tem prihajam k spretnostim. Kot veste, smo lani predstavili novo agendo za spretnosti za Evropo. Pozivamo uh, socialne partnerje, uh, podjetja, zaposlovalce, delavce, civilno družbo, uh, lokalne in regionalne oblasti, države članice, da se osredotočijo na spretnosti in znanja in da tako sledijo spreminjajočemu se uh, trgu dela in družbi. Pomembno je, da imajo ljudje ustrezne spretnosti in znanja, da se lahko zoprestavijo eh, velikim in včasih eh, nepričakovanim spremembam v naši družbi. Ni eh, nekega paradoksa na tem področju. Eh, ljudje so lahko dobri podjetniki, lahko, ljudje lahko najdejo delovno mesto in eh, tisti, ki so aktivni prebivalci, aktivni delavci, so lahko na to eh, vključeni v družbo. Komisija je že pripravila več eh, predlogov za to, da bi naprimer izboljšala eh, kakovost in relevantnost sprednosti in znanj, da bi izboljšala njihovo vidnost in prim, primerljivost. Sedaj pa Evropski stebr socialnih pravic skupaj z dokumentom o socialni razsežnosti smo sprejeli tudi Evropski steber socialnih pravic. Osnovno načelo, na katerem gradimo, je eh, socialni napredek in dejanske prednosti za ljudi. In to je eh, v samem temelju uspeha Evropske unije. Naš socialni model je uspeh. V Evropi živijo najbolj enake eh, družbe v svetu in zato smo uspešni. V zadnjih desetih letih se je zaposlovalna vrzel med moškimi in ženskimi zmanjšala za 30 odstotkov. Smo na poti v smeri uh, rasti. Dvesto 32 eh, milijonov ljudi je zaposlenih v eh, Evropi. To je največ, najvišja številka doslej. Ampak izzivov je veliko, naprimer hitra digitalizacija in pa staranje našega prebivalstva. če to ne bo rešeno, eh, je v nevarnosti trajnost in učinkovitost našega socialnega modela. Eh, neenakosti se lahko še povečajo. Evropski stebr socialnih pravic predlaga eh, nek kompas, s pomočjo katerega lahko izboljšamo socialne politike in zaposlovanje v Evropi in prilagodimo ta sektor digitalizaciji in globalizaciji boljša porazdelitev eh, prednosti globalizacije eh, skupaj z učinkovito socialno varnostjo eh, bo ljudem omogočila, da najdejo dostojna delovna mesta in da so odporni na spremembe. Ciljno usmerjene naložbe, ki zagotavljajo socialno vključevanje ranljivejših skupin ljudi, tudi migrantov, nam bo prav tako pomagalo pri krepitvi socialne kohezije. Sedaj je na državah članicah, da prevzamejo vajeti reševanje tega izziva in da eh, si pogledajo, kako bi lahko reformirali lasne sisteme socialne varnosti. Politika, ki eh, zagotavlja prednosti za vse, seveda zahteva eh, velike uložke vlad. Te naložbe pa lahko financiramo zgolj z dobro delujočo konkurenčno eh, ekonomijo oziroma gospodarstvo. Ravno zato je tako pomembno, da eh, povežemo ekonomsko rast in socialni napredek. Evropski semester bo še naprej zelo pomembno eh, orodje za izvajanje teh načel, ki jih najdemo v stebru. Gradili bomo na jasni socialni vsebini evropskega semestra. Zaposlovalna in socialna razsežnost je bila okrepljena. Dovolite mi, da spregovorim še o vlogi eh, evropskega semestra. V eh, priporočilih za posamezne države smo se letos vključevali na, eh, osredotočali na vključevanje. V nevarnosti niso zgolj naše družbe, ampak tudi naša konkurenčnost in gospodarska rast, ustvarjanje delovnih mest prek kombinacije delovnega trga, trga proizvodov in ekonomskih eh, reform je prava pot naprej. Naložbe so nujne. Eh, več in eh, boljša delovna mesta so prioriteta v prihodnosti. Ukrepiti moramo znanja evropskih delovcev in hiter tehnološki napredek poziva k reformam, ki bodo izboljšale dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, tudi poklica izobraževanja in vseživljenjskega učenja takšne reforme izboljšajo zaposlovalne priložnosti za delavce in zagotavljajo podjetjem eh, ustrezno usposobljeno delovno silo. Spodbujanje eh, k zdravemu, aktivnemu in dolgemu eh, življenju je prav tako zelo pomembno. Evropa se stara in to predstavlja velik pritisk na naše socialne sisteme. Reformirati moramo pokojninske sisteme, trg dela, in eh, zdravstveni sistem. Zmanjšati moramo eh, revščino in eh, rešiti vprašanje neenakosti, kar se tiče dohodkov in s tem lahko izboljšamo pokritost z minimalnim dohodkom oziroma z različnimi schemami za brezposobnost. Pomembne so priložnosti in dostop do visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja dolgotrajna uh, oskrba, naprimer, dostop do stanovanj, dostop do kreditov in tako naprej. Vse to je pomembno. Želeli smo na nov način eh, oblikovati sistem socialne varnosti in se odzvati na eh, spremembe na trgu dela. Ta eksperiment bo pokazal tudi, ka, kako opolnomočiti upravičence do uh, teh dajatev in kako zagotoviti eh, pobude za uh, delo. Ta uh, finski eksperiment, ta finski sistem uh, temeli na kompleksni uh, interakciji med različnimi dejatvami. Prihaja lahko do uh, pasti, uh, kar se tiče dohodkov za nekatere skupine. In natančno bo treba preučiti učinek takšnih schem, učinek eh, na obnašanje eh, eh, upravičencev do teh schem. Osredotočamo se na mobilnost, socialno varstvo in tako naprej. Države članice so zdaj tiste, ki morajo ukrepati. Če želi biti Evropa eh, v vodilnem položaju v tem digitalnem svetu, potem eh, si mora prizadevati za močno družbo in za močne državljane. Hvala. Najlepša hvala za te uvodne besede. Imamo nekaj koordinatorjev. Začeli bomo. Uh, tistimi, ki ste tukaj, vsak dobi nekaj minut. Najprej gospod Beker, na to pa gospod Kave Šambo. Uh, uh, Najlepša hvala in uh, lepo zdrav vsem gledalcem, državljanom, ki spremljajo Eh, to sejo s podpredsednikom Katajnenom po spletu. Hvala, gospod podpredsednik, za jasno izjavo v zvezi s tem, da si želite vzpostaviti novo Evropsko unijo 27 eh, držav članic. Mislim, da je to v eh, tem času zelo jasna izjava. Socialna e, Evropa je neka varnostna mreža za subsidijarnost držav članic e, in to je zelo pomembno z velika socialnih politik, e, ki bomo uravnavali v prihodnosti. Hvala tudi za vaš komentar v zvezi z globalizacijo. Evropa mora ostati konkurenčna na eni strani in na drugi strani, kot ste rekli, mora imeti vodilno ulogo pri zagotavljanju socialne unije in to je naša naloga. Izobraževanje, eh, različna znanja in visoki standardi, to je bistvenega pomena za eh, zaposljivost državljanov. Še posebej za mlade je to pomembno. Pomembno je tudi, da ste izpostavili usposabljanje učiteljev, ki je ključnega pomena za nadaljni razvoj. Dovolite mi, da vam zastavim tri vprašanja. Upam, da bom lahko kratek. Ugotovitve posebnega poročila eh, Računskega sodišča Evropske unije o jamstvu za mlade kažejo, da rezultati niso tako ambiciozni. In eh, zato je treba verjetno okriviti Eh, premalo ambiciozne eh, vlade držav članic. Mislim, da je to dober proizvod Evropske unije, ampak eh, nekatere države ne opravljajo svojih nalog. Zanima me, če Evropska komisija razmišlja ne zgolj o tem, kako zagotoviti sredstva za boj proti brezposobnosti med mladimi, ampak tudi zato, da izboljša delovanje jamstva za mlade. Ali, z drugimi besedami, razmišljate o orodjih, s katerimi bi lahko spodbujali vlade držav članic, na njih pritisnili za to, da opravijo svoje naloge. Moje drugo vprašanje se nanaša na eh, spremembe na področju eh, dela. Digitalni svet eh, spreminja svet že danes. To je že nova resničnost in mislim, da moramo prilagoditi naše politične cilje in ukrepe tem spremembam. Zanima me, kaj lahko pričakujemo od komisije v zvezi s tem kako se bomo uh, ustrezno zoprestavili uh, tem izzivom na evropski ravni. Zanima me, če imate kakšne konkretne ideje in kakšna je časovnica. Kako gledate na digitalizacijo na trgu dela in eh, v socialnem svetu? In moj tretji komentar se nanaša na Evropski steber socialnih pravic. To je izjemno pomemben projekt, ki ga toplo pozdravljam. 20 načel in en zakonodajni predlog o eh, ravnovesju med eh, zasebnim in eh, delovnim življenjem imamo. Vprašanje je, kakšen pravni status lahko ima ta steber, kateri pravni status ima. Želimo si malce več jasnosti v zvezi s statusom uh, tega predloga? Kakšne so konkretne ideje, kaj lahko pričakujemo? Na koncu bi rad izrazil še izjemno uh, zadovoljstvo uh, sodelovanjem s komisarko Tysonovo. Uh, eh, to je treba jasno izpostaviti. Hvala. Evelin Regner bo zamenjala gospod Štajnruk. Izvolite. Komisar. Ja, Hvala lepa, gospod komisar, podpredsednik, za vaše. Uh, premišljene in trezne besede, potrebujete politično pomoč, lahko se zanašate na njo, to vam lahko seveda obljubimo. Kar zadeva Evropsko unijo, tiste države so se najbolj odrezale v krizi, pa tudi gospodarsko so najbolj uspešne, ki so um, izgradile tudi močno socialno državo. Uh, Tukaj torej ni eh, nasprotovanja, eno pod, eh, pravzaprav pogojuje druge prožnost in varnost. Imamo tudi koncept notranjega trga, ob katerem bi morali razmisliti. Imamo vse eh, svoboščine, ki so izjemno pomembne, hkrati pa na zelo podmemnih podrečjih delovno pravo, davčno pravo, socialna zaščita in tako naprej imamo pa zelo razdrobljene nacionalne sisteme in te, ti stvari ne olajšujejo. In zato je zdaj v Evropi, ko pravzaprav uh, neravnovesja niso manjša, temveč prej večja, zdaj je torej nujno znotraj Evrope, da komisija ukrepa. Think big, mislite na veliko, ko gre za socialni eh, stebr. Zato zdaj moje vprašanja in spodbude. Rekli ste, Eh, glede razlik med moškimi in ženskami, da so te razlike manjše, ampak naše primerjave ne zadevajo leto 2016, zdaj živim, živimo v leto 2017 in vidimo, da je veliko nepotrpežljivosti. Evropska unija je veliko dosegla pri zmanjševanju teh razlik in seveda uh, je treba tukaj nekaj uh, zakonodajnih aktov uh, sedaj sprejeti. Naprimer direktivo o proti diskriminaciji, ki je že nekaj časa v zamrznenem stanju, kot vemo. Potem naslednja točka. Uh, ustrezni delovni pogoji, dostojni delovni pogoji. Tukaj pričakujemo nek pravni okvir. Vedno bolj opažamo, da se ljudje odmikajo in naloga Evropske komisije je, da se tega loti in da tako se borimo proti revščini, strategijo proti revščini, to je, eh, da obstaja tudi jamstvo za otroke in da se tudi pravni koraki naredijo v tej smeri in da kar zadeva dostojne eh, pogoje za delo, da tukaj dejansko uh, pri delovnem in socialnem pravu eh, izkoristimo mehanizme in dobimo nekaj, kar bomo dejansko lahko uporabili kot orodje. Da to ni neka opomba pri zakonodaji Evropske unije, temveč da imamo nekaj, kar bo dejansko spremenilo situacijo ljudi. Moje vprašanje za vas je, kako stvari napredujejo s socialnim zavarovanjem. Vidimo tukaj, da imamo predlog za kartico za storitve, potem še predlog o napotitvah, pa še potem 883 te teme so apsolutno medsebojno povezane in nujno je, da imamo na evropski ravni tudi neke vrste kartico socialnega zavarovanja. To je seveda projekt, ki zahteva daljnosežno razmišljanje in angažma komisije je tukaj vsekakor potreben tudi v povezavi z digitalno agendo. Zakaj ne bi imeli ideje, da bi imeli digitalno kartico socialnega zavarovanja in vsak zaposleni, ki deluje v Evropski uniji, bi lahko s klikom preveril, ali je ustrezno socialno zavarovan. To zahteva tudi delovne inšpekcije. Imamo velike pomankljivosti pomankljivosti na področju nadzora. In moje vprašanje je, kakšni so vaši načrti na tem področju. Uh, mar si kaj lepega ste povedali v smislu um, naslovov, ampak zdaj. Uh, v tej fazi zakonodajnega cikla je pomembno, da imamo dejansko takšne predloge na mizi, ki bodo prinašali dodano vrednost za prebivalstvo. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Kalvešamo. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimos. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala za besedo. Gospod podpredsednik komisije, dovolite mi, da se dotaknem ena ali pa dveh idej, eh, ki ste jih omenili tekom vaših uvodnih besed. Ena od naših prednostnih nalog je boj proti brezposelnosti med eh, mladimi. To je na samem vrhu eh, našega seznama prioritet. In nekateri se sprašujejo, če počnemo dovolj, da bi dosegli naše cilje na tem področju. To je absolutna prednostna naloga. Eh, realnost je namreč eh, zelo žalostna za mlade Evropske unije. Seveda eh, potrebujemo čas, da dosežemo ta eh, cilj, ampak to mora biti še naprej naša prednostna vloga, ker so mladi prihodnost Evrope. To je fizična, logična realnost. In ravno zato se moramo boriti eh, proti brezposobnosti mladih. Dejstvo je, da moramo rešiti vprašanje izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Vlagati moramo v ta področja in to v večji meri kot doslej. Komisija mora za to eh, porabiti predvsej več energije in eh, truda. Gre tudi za eh, dolgoročne investicije. To je pomembno. Obenem pa se moramo boriti proti izključenosti mladih, številnih mladih iz trga dela in družbe kot takšne. Živijo na robu družbe in izkušajo zelo težko življenje. To se morda dogaja na periferiji Evrope, ne zgolj, ampak tudi, ampak eh, ta vprašanje je treba rešiti. Eh, pomagati moramo tistim, ki se ne izobražujejo, ki se ne usposabljajo. Eh, zagotavljati moramo neko ekonomsko politiko, ki pomaga njim. Evropski semester mora biti ambicioznejši. Potrebujemo visoko kakovostne naložbe v izobraževanje v usposabljanje, pa tudi v zaposlovanje. Potrebujemo otipljive pobude, potrebujemo ustrezno fiskalno politiko, naprimer. Eh, redistributivno fiskalno politiko, ki se osredotoča na ustvarjanje delovnih mest, tako da bomo lahko ustvarjali eh, delovna mesta za mlade, še posebej v tistih delih Evrope, kjer je brezposelnost eh, mladih najvišja. Dotaknil bi se rad še ene točke. Govorimo o tem eh, stebru socialnih pravic, kot da bi bil to nek nov projekt. No, mi to eh, seveda sprejemamo in mislim, da eh, bi parlament rad razvijal te ideje. Ampak srednjeročno gledano se moramo osredotočiti na naše cilje. Kaj želimo doseči? Ne gre zgolj za boj proti neenakosti, gre tudi za zagotavljanje bolj učinkovite ekonomske politike. Socialna politika seveda obstaja zato, da eh, poskušamo zagotoviti, da lahko evropejci eh, živijo dostojno življenje. Je pa to tudi predpogoj za enape, enake pogoje za vse. In eh, to je izjemno pomembno z vidika neenakosti med ljudmi, vrz, z vidika vrzeli, ki obstajajo, z vidika napotenih delavcev in tako naprej. Vse to je treba obravnavati. Potrebujemo eh, pošteno, enako osnovo za socialno politiko v Evropi. In to je naša prva naloga pri eh, zagotavljanju dobro delovčega eh, socialnega stebra. Kaj lahko Evropa naredi pri boju proti neenakosti? Dvoje lahko naredimo. Potrebujemo bolj vključujočo družbo, boriti se moramo proti neenakosti, zagotavljati moramo nek osnovni Eh, prak pravic. Potrebujemo solidarnost. Vprašanje je, kako to prevesti v eh, resnično življenje. No, če lahko imamo Evropski obramni sklad, prav. Eh, če lahko imamo nek sklad za reševanje bank, prav. Ampak ne moremo potem pozabiti na sklad, na sredstva, s katerimi bi se lahko borili proti brezposelnosti. To je neuzdržno. In ravno zato se moramo boriti tudi za takšne ukrepe. Še en komentar imam v zvezi s subsidijarnostjo. Subsidijarnost je seveda zelo dobro načelo, ampak eh, ne sme služiti večanju in krepitvi razlik in enakosti, ki že obstajajo. Narediti moramo vse za to, da se bo lahko Evropska unija borila proti neenakosti na celovit eh, način. Govorili ste o minimalnem dohodku, če se eh, ne motim. No, uh, mislim, da ste v uh, eh, angliščini uporabili izraz basic income, osnovni dohodek. Mislim, da je bolje govoriti o minimalnem dohodku. Uh, ta ideja uh, splošnega uh, osnovnega dohodka za uh, vse je zelo drag projekt. Minimalni dohodek kot pravica uh, pa je nekaj, eh, za kar si lahko prizadevamo eh, na kratki in eh, dolg, dolgi rok. Hvala lepa, Rona Kari. Prvo in främst, velkommen til. Øh, tak, fordi du kommer her og fortæller om, om planerne. Hvala lepa. Zelo smo veseli, da ste prišli k nam in predstavili svoje načrte. Več bi rada izvedela v socialnem stebru. To se nam zdi pomembno povezava med socialnim stebrom in evropskim semestrom. Nekatere zahteve, kar se tiče evropskega semestra, so povečale socialno neenakost in sedaj imamo težave pri revščini otrok, ljudje teže najdejo delovna mesta. Tega se lotevate s socialnim stebrom. Moje vprašanje pa je, ali bo ta socialni steber prevladal nad evropskim semestrom, če bomo videli spor med obima, ali ste, da bo šlo za sporednost to se zdi smiselno, vendar pa včasih bo prišlo do spora med cilji evropskega semestra in socialnim vidikom. Kdo bo potem prevladal tak, v takem primeru? In potem še nekaj. Imate še kaj? Dejali ste, da imate enega od predlogov za zakonodajo. Boste imeli še kakšen predlog, kar se tiče socialnega stebra in kar, pa kar se tiče predlogov, ki zadevajo protokol, da bi naj pravice delavcev bile prednostne nad eh, enotnim trgom. Vem, da je to stara zahteva evropskih sindikatov, želijo si tega socialnega protokola, kaj o tem meni komisija in končno. Vprašanje o krožnem gospodarstvu, ekonomiji delitve. Boste predstavili predlog, kar se tiče pravice delavcev pri tem krožnem gospodarstvu in ekonomiji delitve. Včasih so razlike med statusom podjetnika in delovca in lahko zaščitimo pravice vseh, tudi kar se tiče ekonomije platform. Obrigado, senhor presidente. Senhor vice-presidente, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui a partilhar connosco. Pai Beiró. Deixe-me dizer-lhe que um, o, o seu discurso hoje é senhor. Maria Pichara. Mislim, da eh, je dobro, da ste spostavili upanje v eh, Evropo. Bili ste zelo humanistični, govorili ste o ljudeh in to je za nas zelo pomembno. Mislim, da je Evropska unija sredi eh, identitetne, identitarne krize in te krize identitete ne bi imeli, če bi se osredotočali na državljane, če bi poskušali ljudem pojasniti, da so del Evrope. Eh, Evropa je sestavljena iz državljanov. Evropa so državljani. Na tem eh, delamo v različnih eh, odborih, tudi horizontalno gledano in sama sem si vedno prizadevala za ravnovesje med socialno politiko in ekonomsko politiko. Dejstvo je, da večina teh politik ne doseže evropskega državljana. Ko pa dosežejo evropskega državljana, eh, se ti ne zavedajo, da gre za evropsko politiko. No, seveda, to ni nujno eh, neka odgovornost evropskih komisij, ampak bi morale vlade držav članic narediti več z tega vidika. Kot je dejal nekdani predsednik komisije gospod Baroso, smo nacionalizirali eh, vse eh, dosežke Evrope, eh, evropeizirali pa vse probleme Evrope. Vse, kar eh, smo dosegli, so dosegli države članice, vse, kar je problematičnega, zato pa so krive evropske institucije. In to je treba spremeniti. Spremeniti moramo paradigmo, spremeniti moramo način komunikacije in obveščati moramo državljane o vseh naših politikah, o vseh naših dosežkih, ki se tičejo ljudi. In ljudje se morajo zavedati, da je Evropa v tem eh, času blizu eh, državljanom. Eh, kmeti se morajo naprimer zavedati podpore, ki jo uživajo danes in ki, ki ne prihaja z nacionalne, nacionalne ravni. Ne, prihaja iz Evrope. Podpora za brezposobnost, za izobraževanje, za mlade, to so prav tako evropski ukrepi in ljudje se morajo tega zavedati. To je naša odgovornost in tega ne moremo delegirati državam članicam. Zato, ker bodo eh, države članice eh, še naprej zagovarjale eh, nek svoj pristop, čez da so one to dosegle. To je pristop, ki mora biti del prihodnosti Evrope, o kateri govorimo in ki jo želimo vzpostaviti. Ne moremo še naprej govoriti o tem abstraktnem Bruslju, za katerega nihče ne ve, kaj točno je naj eh, počasi končam. Dotaknila bi se še druge razsežnosti. Obstaja neka eh, notranja eh, Evropa, na katero smo pozabili. Obiskali ste Portugalsko, hvala za vašo solidarnost, kar se tiče požara, v katerem je umrlo 100 ljudi so umrli so štirje uh, ljudje, uh, več sto je bilo uh, ranjenih in hvala za vaše besede solidarnosti. Ampak pri tem ne smemo pozabiti na vse te ljudi, ki so na nek način uh, pozabljeni. Ti ljudje so vseeno pomembni. Ko bomo naprimer predstavili uh, novi uh, večletni finančni uh, okvir, je pomembno, da ta sprejeta politika pokriva te uh, Eh, pozabljene ljudi. Ko eh, vlade držav članic izvajajo operativne programe, se morajo osredotočiti na te osebe. Zagotoviti je treba, da sredstva namenimo najbolj ranljivim območjem, eh, perifernim regijam, pozabljenim krajem. Če tega ne bomo naredili, potem se ne bomo ustrezno borili proti neenakosti v Evropski uniji. Ko govorimo o kohezijski politiki, je treba tudi to upoštevati upoštevati. Ravno zato vas v tem trenutku pozivam, da v okviru naslednjega večletnega eh, finančnega okvira pri pripravi novih politik za Evropsko unijo upoštevamo državljane. Ne moremo imeti Evrope državljanov, če ne eh, sprejemamo politike, ki odraža potrebe in pričakovanja državljanov in ki krepi to eh, kohezijo. Hvala lepa, Javi Lopes. Muchas gracias. Eh, presidenta, en primer lugar querría agradecer al. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil podpredsedniku komisije za njegove vodne besede. Mislim, da se z veliko stvari lahko strinjam, ko govorimo o tem, da je po težavnih letih, ki jih imamo za nami, to tudi priložnost. Pomembno je, da imamo spet bolj jasne usmeritve, vendar pa nosimo tudi veliko odgovornost. Nekaj izmed teh zamisli, torej jasna agenda, multilateralna usmeritev dokončanja enotnega trga, tukaj moramo popolnoma jasno in osredotočeno se tega lotiti in to brniti tako, da bomo vsi imeli kaj od tega priložnost in odgovornost. Potem pa moramo videti, česa si pravzaprav državljani želijo od nas. državljani si večinoma želijo bolj učinkovite Evropske unije. V zadnjih letih pa smo videli, da se ni zgodilo ravno veliko. Ravno na gospodarskem področju veliko stvari ne deluje. To je potrebno še veliko postoriti. Ne govorim samo o evropski valuti, o evru, govorim tudi o vprašanju pravičnosti. Tudi to moramo jasneje opredeliti in potem tudi varnost. Vse to je nekaj, kar v tem trenutku izpodkopava stabilnost. Pomisleki, strahovi, s katerimi se soočajo državljani, tega nimamo samo tukaj, to lahko opazimo tudi v veliko regijah druge po svetu. Mislim, da je to pomembno. Potrebujemo interne mehanizme za nadomestila in tudi močnejšo Evropo, ki bo odigrala odločnejšo vlogo. Imamo institucionalno agendo, imamo različne instrumente za misli, ki so bile predstavljene, med temi tudi Evropski socialni steber in Evropski socialni steber evropski semester. Jasno pa moramo povedati, kako bomo to izvajali in kako bomo to resnično uresničili tudi v državah članicah. Kot sem dejal, okvir, referenčni okvir obstaja, kar se tiče socialnega stebra. Pomembno pa je, da pripravimo tudi ustrezne zakonodajne instrumente, da bomo to lahko izvedli. Naprimer, v povezavi s tem imamo tudi direktivo o delovnih pogojih. Tudi tukaj imamo pogosto vtis, da to samo še širi strahove. Prezposobnost med mladimi, revščina pri otrocih, neenakost, ki se veča, to so velika tveganja za Evropo. Mislim, da je pomembno, da tukaj napredujemo, da se borimo proti temu. Potem pa tudi, kako lahko bolje oblikujemo evropski semester. Resnično. Moramo imeti več zmogljivosti za uresničevanje kot proti utež. In od samega začetka dela komisije se pripravljamo, da bi to izvedli, ampak potrebujemo to storiti bolj jasno. In potem nadalje, to je tudi že bilo omenjeno, kako se lahko borimo proti revščini, neenakosti, socialni izključenosti. To je tema, ki se vedno znova pojavlja, vedno znova smo v zadnjih letih o tem govorili. Minimalne plače, nadomestila za brezposelnost v Evropi. Veliko zamisli je že bilo, upam pa, da bo komisija glede tega vprašanja neenakosti v Evropi lahko povedala še več. Nekaj let še imamo, da resnično izvedemo dobre zamisli, sicer bomo kasneje morali plačevati, če tega ne bomo storili. Hvala lepa. Tako, nadaljujemo. Gospa Gunava, torej v imenu komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Hvala lepa za razpravo z nami. Med temi razpravami skušamo ugotoviti, kakšna bo vaša prihodnja agenda, kakšne bodo vaši prihodni predlogi. Dejali ste, da je zaposlovanje za vas zelo pomembno. Prav tako bi vas rada obvestila o pobudi, ki so jo ministri na svetu za zaposlovanje predstavili. Mi imamo namestnika ministra za socialne zadeve, ki podpira predlog, po katerem bi izdatki, ki so namenjeni za scheme za brezposelne, lahko financirati socialni skladi ali drugi skladi. Prav tako pa bi jih morali izključiti iz izračuna primankljaja po paktu za stabilnost. To nam bi dovolilo, da bi okrepili zaposlovanje, ki je utrpelo zaradi varčevanja. Prav tako bi to ponudilo nekakšno možnost, da se ljudje izlečejo iz revščine. Ste pomislili na to, kako bi lahko organizirali Evropo na tak način, kaj bi lahko storili, da bi se izognili posrednikom? Naprimer, Veliko krat imamo posrednike pri posredovanju pogod delavcem in potem to razdelijo med delavce, včasih tudi seveda njihovo škodo, to potem povečuje socialno neenakost in to je velika težava. To velja posod po Evropi. Mislim, da moramo imeti neposredno zaposlovanje med delodajalci in delojemalci, ne pa ne smemo uporabljati teh posrednikov. Kaj Evropska komisija meni o tem in kaj mislite vi kot komisar, ki je eh, pristojen za delovna mesta. Kaj menite o tem modelu, ki sem ga opisala? Hvala lepa. Gospod Hoc, hvala lepa. Rad bi se zahvalil komisarju, da je tukaj. Hvala lepa, da ste z nami. Seveda, na začetku bi dejal, da so vaše besede zvenele čudovito. To, kar ste povedali, je zvenelo lepo, gospod podpredsednik. Tako, da bi nas naj zunani, notranji elementi združili in naredili bolj enotne sedaj se prizadevanja z krize širijo na pogledu prihodnost. Vendar pa žal tega v vsakodnevni praksi, te lepe besede v vsakodnevni praksi ne najdejo svojega mesta ukrepov, ki jih imamo. Ne moramo imeti za najboljše, nimajo prav veliko podpore. Vprašanje za vas. Ti zonani izzivi res združujejo Evropo? zavezujoče kvote za premestitev ali direktiva za promet, ki bo uničila prometno floto Polske v Evropi. Zdaj imamo najmočnejšo in potem Evropa dve hitrosti, ki nam jih predstavlja elita. Nas bo to res okrepilo, pa direktiva o gnojivih, ki bo destabilizirala naše kmetijstvo in industrijo. Skupna kmetijska politika, kjer še vedno obstajajo neenakosti pri neposrednih subvencijah, še prav posebno niže subvencije za kmete izhodne in srednje Evrope in tudi Nord Stream. Nas to res združuje? Ti zunani izzivi ali pa ne, morda ravno nasprotno, morda to stvara podlago za razliko v naših stališčih. Želeli smo si biti enotni v raznolikosti, vendar pa tega v resničnosti ne vidimo. Pa tudi drugič, ko govorite o socialnem stebru, moramo vedno vedeti, da po načelu subsidiarnosti ni EU tista, ki je odgovorna za zaposlovanje in socialne politike, temveč države članice. Tako da Evropska unija, Evropska komisija da velika podpora humanemu kapitalu, delavcem, trgu dela. To potrebujemo. Moramo okrepiti konkurenčnost gospodarstva v EU. Vendar pa, če se bomo preveč umešavali, bo pa to protiproduktivno. Zato bi vas rad vprašal in izpostavil, da morajo ti ukrepi biti uravnoteženi. Evropska integracija s socialnim napredkom, kot ste to zelo lepo obesedili, da, da, ampak na uravnotežen način. In potem čisto na kratko zadnje vprašanje, globalizacija. Globalizacija seveda prinaša prednosti, vendar pa tudi določene izzive in grožnje. Iskreno rečeno, današnjem procesu globalizacije veliko krat naletimo na poražence in zmagovalce. Zmagovalce, ki poberejo prednost in poražence, ki trpijo zaradi diktature podjetij. Nekateri pravijo, da je Evropska unija družba Charlesa Darwina, da nimamo prave enakosti, samo najmočnejši, najpornejši bodo preživeli. Te čudovite besede bi morali torej spremeniti v učinkovita lepa dejanja, ukrepe, ki bodo združevali Evropo, ne bodo pa dovolili, da bo Evropa postajala Evropa dve hitrosti. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Hoc. Sedaj pa spet dobi besedo, gospod podpredsednik, veliko vprašanj, ampak seveda boste zmogli odgovoriti na vsa. Hvala lepa. Gospa predsedoča, skušal bom združiti različno vprašanje. Žal podrobnih odgovorov na vsa vaša vprašanja ne morem podati. Morda bi kolegica Marjan Tyson lahko bolje odgovorila na nekatera, ampak poskusil bom. poskusil bom. Naj začnem z globalizacijo. V nekaterih državah nasplošno velja, da globalizacija ustvarja poražence in zmagovalce, vendar pa to ni res. Naj vzamem švedsko državo predsedoče za primer. ki je verjetno država blagostanja vzor za druga po svetu. In zakaj si lahko to švedska privošči? Zato, ker dobiva denar od zunaj. Švedska je izvrsten primer tega, ko zunanja konkurenčnost, družbena vključenost in družbeno blagostanje združimo v en svežen. Brez socialne varnosti, družbene vključenosti in vključujočega faktorja v družbi, Švedska ne bi bila konkurenčna na zvon. In, ravno nasprotno, če država ne bi bila konkurenčna na vzven, podjetja ne bi pridobivala pogodb v drugih državah, kar je pa seveda predpogoj za prihodek in za vzdrževanje družbe blagostanja. Ta primer je zame pravi dokaz, da globalizacija ne izbira držav, Vse je odvisno od tega, kako države članice same izkoriščajo prihodke, to, kar lahko zaslužijo zaradi globalizacije. Švedska je popolnoma odprto globalno gospodarstvo, po drugi strani pa tudi ena najbogatejših družb. In obstaja močna povezava med obima faktorjema. Zato upam, da bi se politiki osredotočali na prave stvari, namesto da se osredotočajo na odprtost. Osredotočamo se na strukture družbe blagostanja in tudi zunanje konkurenčnosti. Tako se lahko potem lotimo pravih izzivov. Seveda, je pa res, da so nekateri faktori na globalnem trgu preživeti in ne delujejo. Vendar pa potem moramo se seveda odločiti, ali bomo investirali v prihodnost ali pa bomo podpirali zastarele modele. Gre za torej nekakšno stalno konkurenco, nenehen razvoj. Vloga družbe blagostanja je, da ukrepimo odpornost in del tega koncepta je, da zagotovimo, da se bodo ljudje lahko prilagajali in bodo lahko bolj ustvarjalni da bodo lahko oblikovali svojo prihodnost, ne pa da bodo samo pasivno sprejemali karkoli že dobivajo. Torej, gre za premik. Premik, stagnirajoče družbe na dinamično družbo, ki bo sposobna se prilagajati in oblikovati svojo lastno prihodnost. smo enotni ali ne, seveda obstajajo razlike med političnimi strankami in tudi državami članicami. Vendar pa bi vseeno rad dejal, da smo bolj enotni kot prej. Obstajajo vprašanja, kot so kvote beguncev. Zakaj je komisija predlagala to, kar je? Zato, ker spoštujemo vrednote. Želimo poskrbeti za ljudi, človeška življenja. In mislimo, da je pošteno deliti odgovornost in breme. To temelji na vrednotah. Prav tako temeljne pravice, to je tudi ključno. Žal smo v obdobju, ko saj sam osebno, katerem sam osebno sem mislil, da Evropa nikoli ne bo, ko nekateri spodkopavajo pravno državo in vrednote. Resnično sem menil, da se to ne bo zgodilo, da je to stvar preteklosti. Pa vseeno, spet smo v takih razmerah. In to je temeljno vprašanje. Te težave se je potrebno ogledati. Tega se je potrebno lotiti neposredno, kajti če ne verjamemo v pravno državo, potem nimamo nič. Evropska unija je unija pravne države unijo vrednot. Čeprav bo nekdo morda rekel, da obstajajo različne razlage, opredelitve pravne države, to ni ravno najbolj zapleten koncept. Imamo zelo različne postopke, priporočila komisije, naprimer, kako zagotavljati te strukture pravne države. Sedaj pa brezposobnost med mladimi, jamstvo za mlade in eh, usklajevanje veščin in izobraževanja. Res je, jamstvo za mlade je dobro delovalo v nekaterih primerjih, v drugih pa malo slabše. Kaj počne komisija? Poleg tega, da namenjamo sredstva bolj tesno sodelujemo kot prej z državami članicami, da bi jim pomagali se učiti od drugih, katere so dobre prakse, kako dobro izvajati politike za trg dela in javstva za mlade. Nekatere kritike so upravičene in te kritične glasove si bomo podrobno ogledali, skušamo se kaj naučiti iz tega, da bi države članice bolje izvajale jamstvo za mlade. V nekaterih državah je to delovalo predvsej dobro. Španski kolegi veliko bolje kot sam vedo, pa kot jaz imam, da je pobuda za mlade v Španiji vodila do kar nekaj sprememb in reform v politiki zaposlovanja. To pomaga mladim, da pridobijo s temi spremembami. Verjetno ne dovolj. Verjetno bo potrebno izvesti še nekaj strukturnih reform, kar se tiče javstva za mlade. Torej, kakovost je še pomembnejša kot količina denarja. Če naprava ne deluje, potem, če stroj ne deluje, potem ne bo pomagalo eh, niti to, če ima gorivo. Veliko je odvisno torej od pripravljenosti držav članic, da se prilagajajo prestrukturirajo različne politike, tudi politike za zaposlovanje mladih. Dobre primere imamo v državah članicah, ki bi jih lahko razširili. Kako sedaj pa izobraževanje? Morda ste to že kar nekajkrat slišali z moje strani, vendar pa, če bi bil diktator v Evropi, bi bila prva reč, ki bi jo storil, reformiral sistem izobraževanja v državah članicah, tako da bi se približali najboljšim v Evropi. Kajti to je ključno vprašanje za vse. Pomembno za mlade je, da se lotimo seveda brezposobnosti med mladimi. Je pa to pomembno tudi z vidika socialne pravičnosti. Če si pogledamo podeželje, gospa Ribera je o tem govorila, imamo specifične sektorske politike za podeželje. Ravno tako pa lahko izboljšamo kakovost življenja na podeželju, če bodo naše horizontalne politike ustrezne. Naprimer, kakovost izobraževanja. Imamo regije in države, kjer je kakovost izobraževanja slabša na podeželju kot v mestih. In In zato naj ne bi bilo razloga, imamo enake učitelje z enakim izobraževanjem in usposabljanjem, morali bi biti pripravljeni nuditi enako kakovostne storitve za otroke. Ampak žal tako ni. Moja osebna misija, ali ena od teh komisij, je, da skušam vprašanje izobraževanja vključiti v v priporočila po državah, kjer je to potrebno. Rad bi se osredotočil bolj na sisteme izobraževanja in na usposabljanje učiteljev. Veliko držav je, kjer se spremembe na tem področju dogajajo. Včasih se zdi, da je to zelo dolgoročen proces, zelo dolgo časa traja, da se spremeni te strukture. Če pa si pogledamo Estonijo in Portugalsko, naprimer. To sta dve državi, ki ima je uspelo izboljšati kakovost izobraževanja v relativno kratkem času, nekaj letih. Če si pogledamo OECD, studio PISA, potem je Estonija prva, Portugalska pa se je tudi precej izboljšala zaradi strukturnih reform pred nekaj leti. Torej, Ne želim reči, da ni potrebno nič več storiti, vendar pa boljše rezultate lahko zagotovite celo v relativno kratkem obdobju, če se osredotočate na prave izzive. In to je absolutno ključno vprašanje za družbeno pravičnost, enakost in konkurenčnost. še pomembneje pa je to takrat, ko se moramo prilagajati digitalnemu obdobju, digitalnemu razvoju. Sedaj pa socialni stebr in semester. Kot veste, je vloga socialnega stebra ta, da si zadaja načela za socialno pravičnost, pošten trg dela in enakost. In ta načela potem prenašamo priporočila po državah. Nimamo ene rešitve za vse države, kajti naše strukture so zelo različne, trg dela je zelo raznolik po državah. Tudi davčno področje je zelo raznoliko. Prakse na trgu dela, vloga sindikata, vse to je zelo raznoliko, kakorkoli že. Želeli smo prepoznati ključna načela, ki jim sledimo. Naprimer, med eh, postopkom semestra. Gospa Kari je govorila o tem, da prihaja morda lahko do konflikta med socialnim stebrom in semestrom. Da, do tega vedno prihaja, ko je potrebno ugotoviti potem, katera priporočila po državah so pomembnejša kot druga. Vendar pa. Ni vse črno-belo. Še enkrat. Primer Portugalske. Portugalska je bila, kot si veste, v zelo težkih ekonomskih razmerah. Istočasno pa je bila sposobna izvesti reforme na področju izobraževanja, ki so sedaj obrodile sadove. Niso imeli take socialne strukture takrat, vendar pa, če se želite osredotočiti na konkurenčnost in družbeno vključevanje, potem je kakovost socialnih storitev in del tega izobraževanja zelo pomembna. Ni pa to nujno v konfliktu s predvsej togimi fiskalnimi politikami, s katerimi se je soočala portugalska pred nekaj leti. Pravni status stebra. To je del načel, ki jih lahko potem spremenimo v konkretne ukrepe med semestrom. In to bi naj potem vodilo do konkretnih priporočil po državah. Pravice delavcev v krožnem gospodarstvu, gospodarstvu delitve. Krožno gospodarstvo mislim, da tu težav ni. vsi morajo zagotoviti enake pravice za delavce, obveze, kjerkoli že. Pri ekonomiji delitve so morda stvari nekoliko različne. Vendar pa pred letom dni smo podali sporočilo na to temo, ko smo skušali prepoznati način in analizirati, ali ste delavec ali podjetnik. Razlike so velike in nimamo enega pristopa za vse. Če primerjamo Uber in Airbnb. To sta platformi za ekonomijo delitve. Oseba, ki ponuja stanovanje, drugemu je to podjetnik ali delavec proti vozniku v Uberju. Vsi razumete, da je velika razlika. Ne moramo vseh pri teh platformah obravnavati enako, ker obstajajo velike razlike. kar se tiče minimalne plače. To je težavno vprašanje. Če imamo minimalno plačo, bi verjetno socialne storitve morali vključiti v socialno varnost in minimalno plačo. Torej, ta kombinacija je raznolika med državami članicami nimamo pa pooblastil, da bi določali minimalne plače na evropski ravni. Minimalna plača, minimalni prihodek je bila tema v evropskem semestru. Če se pravilno spomnim, smo v desetih državah letos govorili o vprašanju minimalne plače in jim predlagali, da bi se morali na tak ali drugačen način lotiti tega, ker imajo strukturne težave, težave pri neenakosti. Včasih morda to pomeni, Više scheme za nadomestilo za brezposobnost ali druge socialne elemente socialnih sistemov, da včasih pa pomeni to kaj drugega. Komisija si vprašanja minimalne plače sedaj skuša bolj podrobno ogledati kot prej in skušamo prepoznati vprašanja po posameznih držav članicah in povedati, kaj naj počnejo. Tako, čas se nam izteka. Gospa Kuneva. Socialni izdatki ali izdatki za zaposlovanje ali bi to izključili iz pakta za stabilnost in rast. To je razprava, ki že dolgo traja glede zlatega pravila. Običajno, tradicionalno je ta zamisel predmet razprav v naložbenem sektorju. Ali bi naj naložbe izuzeli iz pakta za stabilnost in rast. pred letom dvema pa so bile tudi ideje, da bi vključili mini izdatke. Po mojem mnenju bi vse izdatke morali voditi no, v vaših javnih knjigah. Ne glede na to, kaj želite izključiti ali ne. Torej, naj ponazorim, če bi izključili vse socialne izdatke, To je približno 60 odstotkov proračuna v večini držav članic. Potem bi imeli samo 40 odstotkov izdatkov, ki bi jih šteli. Če zožimo vse skupaj na zaposlovanje, pa to sproža vprašanja, ki so povezana z poslovanjem. Kaj lahko štejemo v to? Najbolj očiten del izdatkov bi bile neposredne politike za poslovanje. Kaj pa izobraževanje? Ves sektor ali samo del? Pa scheme za nadomestilo za brezposobnost, naložbe. Zelo težko je to torej. Nisem proti temu, ker je to tehnično težko, ampak eh, sem načeloma proti. istočasno, ko govorimo o družbenih spremembah in zaposlovanju, moramo biti sposobni imeti zdrave javne finance. To je predpogoj za ostvarjanje delovnih mest in rasti srednje dolgoročno. Še kaj? Mislim, da sem zajel večino vprašanj. Aha, še nekaj. Naj se vrnem na izobraževanje včasih je lepo videti, da lahko celo komisar uveljavi nekatere svoje zamisli. Vesel sem, da sem podal pobudo, ki je bila pred nekaj tedni vključena v sporočilo o izobraževanju. Zamisel je bila, da bi naj imeli prostovoljno projektno skupino za države članice, ki želijo reformirati svoje sisteme izobraževanja. Kaj tiči zatem? Država, ki želi izboljšati kakovost sposabljanja učiteljev, naprimer, storitev komisije in OECD, lahko ponudijo projektno skupino, tehnično pomoč državam za analizo prednosti in slabosti. Prav tako lahko damo na svet, kaj se da storiti z uporabo najboljših praks, ki jih že imamo v EU. In to je sedaj del našega, naše škatlice z orodjem. Če se vam to zdi strezno, prosim, sporočite to svojim vladam, da obstaja taka možnost, če želijo izboljšati kakovost izobraževanja, sposobnega učiteljev, izboljšati poklicno izobraževanje, tako bi seveda zagotovili boljši razvoj naših družb in državljanov. Hvala lepa, predsedoča, in eh, želim vam tudi prijetni najdaljši dan. We will have to create a new EU 27. Zapisala sem se, da moramo nadaljevati oziroma oblikovati novo Evropsko unijo 27 držav, da ne moramo kar tako nadaljevati, kot smo doslej. In to je zelo uh, dobro izhodišče, namreč, da moramo zgraditi Evropsko unijo 27 držav. Najlepša hvala, da ste nam namenili toliko uh, časa, hvala za vse odgovore, ki ste jih podali in uh, hvala tudi za vse vprašanje, ki ste jih zastavili.